skupin EDD in ELS e sem dobil seznam sprememb v imenovanjih v odbore in delegacije. Seznam bo objavljen v zapisniku, če ne bo nišče ogovarjal, bodo ti.